prizadetih držav, komisije in sveta in parlamenta. Upam, da bom v kratkem lahko poročala o rešitvi tega problema. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Parlament je zelo jasno povedal, da je za nas najpomembnejša solidarnost in veselimo se tega, da nas komisarka o tem podpira. S tem je ta razprava zaključena, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to so enominutni govori. Huntis, Nikolakos, Nikolaos, Najprej gospod Nikolaus Huntis. Što, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, gospod predsedujoči, kot veste, se moja država Grčija nahaja sredi predvolilnega boja. Pred dvema dnevoma je tudi predsednik Evropskega parlamenta obiskal Grčijo in v času, ko se je srečal s grškim predsednikom, je predsednik dobil klic strani eh, Merklove, ki mu je svetovala, da bi morali izvesti referendum o tem, ali Grki podpirajo izvajanje. Eh, ukrepov eh, ali ne. Sicer pa naj bi Grčija izstopila iz evroobmoča. Eh, gospod Zulc je jasno povedal, da vse politične sile obsojajo take težnje in upam, da ne bo prišlo do razširjanja stališč, ki so že bila zavrnjena. Potrebujemo eh, jasne izjave, da podpiramo grška prizadevanja. Eh,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 vsi smo priča zlorabi našega dela. Naprimer, parlament je, eh, parlament je eh, določen dokument, ki je bil sprejet, deloma preklical na konferenci predsednikov. To se je zgodilo z resolucijo o pogajanjih eh, z Azerbajdžanom. Nobeno parlamentarno pravilo ne predvideva, da bi sprejeti dokument lahko naknadno kdorkoli spreminjal razen parlament sam. Uh, Sprememba besedila je bila najavljena, kot da naj bi bila skladna s pravilom 216, ki pa govori posamo nečem drugem. Šlo bi za korigendum eh, jezikovnih napak, ki bi bile odkrite v besedilu po glasovanju in tu ni šlo za tak primer. Ta popravek, kot je bil eh, razdeljen in ki krši eh, veljavne postopke, je nezakonit, kajti in resolucija je zakonita in veljavna v taki obliki, kot jo je izglasoval parlament. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kurdes Lastra. Eh, eh, Najlepša hvala slovenskega govornika ni, zato dobi besedo Derek Von. Najlepša hvala, predsedujoči. Spregovoril bom v zvezi z novim skladom, ki je predlagan za novo finančno obdobje po letu 2013. Po Evropi je še, ve, še vedno veliko eh, infrastrukturnih projektov, ki so potrebni za spodbujanje, spodbujanje gospodarske rasti in to je v teh časih zelo pomembno. Tudi v, pri nas v Velsu je prometna infrastruktura še vedno zelo potrebna. Eh, naprimer elektrifikacija železnic med Londonom in Zahodnim Velsom. To je zelo pomembno za naše gospodarstvo. E, naša vlada predlaga, da bi financirali to elektrifikacijo samo do Cardiffa. Mi pa predlagamo, da bi šli vsaj do Swansea, kajti to je izredno pomembno za gospodarstvo v Zahodnem Velsu. Če pa tega ne bodo želeli storiti, pa naj sodelujo z drugimi, vključno z veško vlado in zagotovijo, da se bo bo ta projekt uresničil. Morali bi predvideti načrt B, ki bo uh, predvideval tudi eh, prošnjo za uh, morebitne evropske sklade, ko bodo ti na voljo. Najlepša hvala. Gospa Bilbao Barandika dobi besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. V Baski je združenje Eurobask posvetilo 9. maj sprejetu manifesto, v katerem so proevropski baski eh, obnovili svojo povezavo evropskemu projektu. Eh, se pa zauzemajo za to, da bi bili v srču evropskega projekta ljudje in ne trgi. Evropska unija naj predlaga alternativo globalizaciji in potrebujemo organizacije, ki bodo sposobne upravljati z gospodarskimi trgi. Potrebujemo gospodarsko upravljanje, ki bo ponovno vzpostavilo tradicionalno vlogo financiranja, eh, tako da bo to spodbujalo socialno blaginjo. Zmanjšati moramo dolg in povečati konkurenčnost. Vse to pa mora biti usmerjeno v obnovljive energije in brezodlično gospodarstvo. Osvoboditi se moramo odvisnosti, zagotoviti rast in zaposlovanje in vzpostaviti nove instrumente kohezije. Potrebujemo več dialoga, več zun, eh, zunanje politike in zavračati moramo vse oblike kriminalizacije migrantov. Človekove pravice so pomembne. Potrebujemo novo Evropo, eh, ki bo vzor s svojim socialnim modelom in izobraževanjem. Potrebujemo pravično Evropo, v kateri bomo vsi lahko živeli. Najlepša hvala. Nikos Krigolegos zeleni, od zelenih je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. V Grčiji se izvajajo ukrepi, ki jim družba nasprotuje, ampak lahko bi uporabili tudi bolj socialno prilagojene ukrepe. To v novem memorandumu sploh ni predvideno. Država je naprimer v veliki meri odvisna od nafte in pri tem Grčija ni edina. Grčija zelo trpi zaradi krize in zaradi dragega uvoza. To je pomembno za uvoz in to predstavlja pomemben del trgovinskega primankljaja. Letni uvoz eh, zaradi eh, pomankljive proizvodnje eh, elektrike znaša milijarde in lahko bi bolj stavili na energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov. Eh, izboljšali bi lahko financiranje, eh, trg dela in mislim, da so potrebne spremembe memorandumov v to smer. Hvala. Köszönöm szépen. Most Salva Rakosz úr következik.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 Hvala lepa, kolegice in kolegi. Preganjajo me in eh, bolgarski mediji molčijo. V čem je razlog, ki je resnica? Vzpostavil sem eh, politično unijo, policija je prišla in nekatere podpornike zaprla in nas in nekatere druge so obravnavali kot kriminalce. Ka, zakaj? Po, pomembne ljudi v Bolgariji ponižujejo, ker podpirajo našo unijo. Eh, minister je seveda odgovoren za to represijo, ni eh, dovolj poguman in Evropa enostavno ne upošteva signalov in uh, vlada enostavno pritiska na svoje nasprotnike, tu kar ni nobene demokracije in prepričan sem, da bo zaradi nedelovanja evropskih inštitucij lahko prišlo celo do smrti mojih eh, podpornikov in ljudi, ki so mi blizu. Zaradi tega pozivam Evropsko unijo, da čim prej ukrepa, kot sem eh, rekel, eh, vlada pod. Eh, Eh, vlada eh, bistveno trepta eh, svoje državljane, kje pa naj iščem jaz svoj azil tukaj v Evropski uniji, v Bruslju ali ne grem v Moskvo, v Washington ali v Beijing. To se dogaja v Bolgariji. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kelly. Tak uh, fiskalni po, pogodba bo razvodenela na eh, Irskem 31. maja. Prihaja do bistvene distorcije eh, demokratskega procesa. Nimamo enakopravne obravnave med kampanjo in to prinaša eh, možnost eh, mnogih, eh, da se vključijo različni interesi nedemokratične narave. Kot je Declan Gambly, eh, ki 2009 ni prišel eh, v Eh, Evropski parlament. Eh, ta gospod bo dobil približno, dobil enako platformo kot namestnik premjeja. Gospod Gendli eh, skupaj z drugimi gospodarstveniki, Konstantinom Krštenkev je ustanovil posebno podjetje v Švici, ki bo prav gotovo imelo finančne koristi od nestabilnosti na Irskem. To je pravzaprav davčna oaza v trenutku hude finančne krize in to je toliko težje upoštevaje eh, splošno krhkost in nestabilnost v evropskem, v evropskem območju. Mislim, da je ta plat platforma gospoda Gandlija popolnoma nedemokratična, če upoštevate, da 11 od 12 um, eh, poslancev Evropskega parlamenta iz Irske eh, enostavno ignorirajo. Hvala lepa. Naslednji, naslednja govornica je gospa Marija Kopa. Hvala lepša hvala, gospod eh, predsedojoči. 17. Eh, junija so bile najpomembnejše volitve v Grčiji po drugi svetovni vojni. Ljudje so odločali o tem, ali želijo odločno vlado, ki, bodo, ki bo vodila ljudstvo iz krize ali populizem v takih eh, hudih včasih je zelo enostavno zavajati voljivce. Poglejte, kaj pravi gospa Merkel, ki je predlagala grškim vodjem uh, o Eh, iz referendum za ali proti evru istega dne kot same volitve. Enostavno ta vlada ne more predlagati takšnega referenduma, ker parlamenta ni, da bi potrdil tako zamisel. In ne moremo enostavno se obnašati na tak način, ko je Pasok pred nekaj meseci zahteval konkretno odgovor na konkretno vprašanje, je bilo ogromno ugovorov iz tujine, predvsem strani kanclerke Merklove. Pomembno je, da ljudje vedo, da se ne dogaja umešavanje v notranje zadeve druge države. Hvala lepa. Gospod Skila Kakis je naslednji govornik. Najlepša hvala. Imeli smo razpravo o možnosti izstopa Grčije iz eh, evroobmoča ali celo iz celotne Evropske unije vedno več eh, ljudi govori o tem, kot bi jih pravzaprav smelo govoriti o teh temah. In še pred eh, junijskimi volitvami eh, je v Grčiji kriza vedno hujša. Kaj moramo narediti? Ne smemo se ozirati le na gospodarske vidike, ampak tudi na socialne in geopolitične vidike takega ravnanja. Če Grke razdelimo na za Evrope, evropske in proti evropske Grke, potem bomo eh, šele ugotavljali lahko, ali bodo glasovali za a, eh, politični sistem, ki je Grčijo pripeljal v tak položaj, v katerem je. Mi moramo najti način, da pridemo do produktivne Grčije. In to prav gotovo v zadnjih nekaj letih eh, je bilo zelo problematično zaradi vodenja in upravljanja, kar se tiče prave produktivne Grčije. Posledice v industrijskem sektorju so hude. Hvala. Gospod Salafrancos. Frankos. Gospod predsedujoči, ravnotežje med rastjo in varčevanjem v evropskem finančnem sistemu pravzaprav poziva voditelje Evrope, da pritisnejo na Grčijo, ko gre za volitve, pa tudi povzroča težave na trgih. No, v delovna mesta ne nastajajo, eh, vedno več delovnih mest izginja in to se odraža po celotni Evropski uniji. Ko ugotavljamo, kakšne so uh, izidi volitev v Nemčiji, Franciji in Grčiji, potem vidimo, da ljudje v masi zavračajo vrčevanje. Nemška eh, proračunska disciplina je vedno bolj ohlapna in to bo zelo pomembno, če želimo ohraniti kohezijo v Evropi in če želimo omogočiti preživeti evropske valute. Moramo zagotoviti, eh, da se spoštujejo, želje evropskega ljudstva in zaradi načela solidarnosti potrebujemo bolj realistične rešitve, tako da izdamo evro obveznice skozi evromehanizem. Hvala lepa. Gospod Trianti Felides. Hvala lepa. spet govorimo o reševanju in eh, pripadnosti dvem državam. In na nek način je, eh, se spet pojavlja izraelski kolonialni ekspansionizem. 72 eh, novih kolonizacijskih točk eh, je eh, bilo eh, vzpostavljenih leta 2011 pomočjo Evropske unije oziroma njenih sredstev. In v zadnjih desetih letih so izraelski kolonisti enostavno uničevali premoženje palestincev, Eh, v vrednosti približno 500 milijonov evrov. Moramo zagotoviti, da izraelska ekspanzijska politika se ustavi, kajti obstajajo eh, velike škode eh, kot posledica, pa tudi škoda evropskim davkoplačevalcem in gre za financiranje iz davkoplačevalskega evropskega denarja. Most kort je slastra urka vetkazik. Hvala lepa, gospod Votis Lastra. Estimados kolegas, cada vez son más. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. V Španiji smo priča vedno številčnejšim uh, ugrabitvam otrok. Od leta 1940 do 1990 je bilo kidnapiranih približno 200 do 300 tisoč otrok. Obstaja različnih razli, različni razlogi, ljudje iz sekte raznih um, religioznih inštitucij. Um, kradejo otroke, v preteklosti so jih dali nacionalističnim družinam. Včasih se to zgodi iz uh, gospodarskih razlogov. Nekateri mislijo, da imajo materialno pristojnost, da oduzamejo otroke staršem, ki nimajo dovolj sredstev za življenje. In uh, pred enim uh, letom so vzpostavili združenje za. Um, ukradene otroke. Tukaj izražam svojo popolno podporo temu združenju. Upam, da bomo na ta način lahko uh, rešili te probleme in eh, preprečili trgovanje z ljudmi. Naj samo povem, da mnogo staršev svojih otrok nikoli več ne bo videlo. Hvala lepa. Gospod Andrej Brons je naslednji govornik. Hvala. Hvala lepa. Če rešite eh, državo iz eh, zadolženosti z vrčevanjem, v načelu ni toliko drugače od 19. Eh, stoletja oziroma prakse v 19. stoletju v Britaniji, kjer so dolžnike zapirali v zapore. Če tega ne povežamo z povečanjo produktivnostjo bomo povečali inflacijo. Načela je, da to, kar je fizično izvedljivo, mora biti tudi finančno izvedljivo. Če je treba graditi infrastrukturo in če so gradbeniki nezaposleni, potem jih moramo zaposliti, da zgradijo to infrastrukturo ali se lahko izognemo inflaciji. Ja, če se bo popolnoma eh, plačajo eh, delavci in če se zagotovijo ustrezno blago, in stvaritve. Eh, na ta način eh, bomo se izognili inflaciji. Hvala lepa. Gospod Gutieri. Hvala, gospod predsedujoči. 1. maja smo slavili dan dela. Dan uh, delavskih pravic in dosežkov. Zaradi gospodarske krize pa so te dosežki pod uh, velikim pritiskom. Zaradi fiskalne discipline in uh, varčevanja se zanemarjajo bremena na ramenih uh, delavcev in njihovih družin. Naša finančna kriza je postala socialna kriza. Moramo poslušati delavce po Evropi, moramo postati njihov glas. Oni pričakujejo več pravic, več investicij, več možnosti za mlade v Evropi. To je njihova pravica. Evropa je eh, dosegla najvišjo raven nezaposlenosti v zadnjih 15 letih in eh, odgovori Evropskega sveta niso ustrezni. Zaradi tega podpiram predlog Evropskega parlamenta za uh, jamstva za mlade v Evropski uniji, tako da vsak mlad prebivalec Evropske unije ima pravico, da dela in da je vključen uh, v zaposlitev takoj po štirih mesecih prijavljenosti kot nezaposlen. Ta način pa lahko financiramo iz Evropskega socialnega sklada. Za, Hvala lepa, gospa Suza. Brigada, se je prezident. Hvala lepa, gospod predsedojoči. 17. junija bodo Grki eh, šli na volitve in odločali o svoji prihodnosti. Zaradi tega je nesprejemljivo, da gospod Treše govori tako, kot je govoril na sestanku G8. Eh, nekdanji predsednik ECB-ja je namreč predlagal, da morajo ljudje izgubiti dejansko volilno pravico in dejansko je treba vrčevanje zamenjati in uh, on je pravzaprav predlagal uh, vodstvo skupine komisarjev iz Brusla. To je prav gotovo izseljevanje in gre za demokracijo in solidarnost. Kar se tiče moje politične skupine, ne smemo dovoliti usiljeno eh, revščino ljudem in zaradi tega vas vse pozivam, kolegice in kolegi, da premislite, ali ste res pripravljeni pripravljeni sprijeti tak kolonializem, kolonializem evropskih državljanov. Pripričana sem, da bodo ljudje namesto tega zahtevali demokracijo. Vladim Tudor, kvetkazi. Hvala lepa, gospod eh, Kornelijo, Vladim Tudor. Spoštovane gospe in gospodje. Vsak dan se dogajajo šokantni dogodki. Naprimer, ljudje, ki ugriznejo nezaščitene ljudi. To se je zgodilo gospodu Popo, 38-letnemu človeku. Bil je zapornik v Italiji in šest mesecev je bil v izolaciji. Eh, bil je, pretepali so ga, potem je gladovno stavkal, ampak nišče mu ni verjel, nišče se ni z njim pogovarjal. Po 14 dneh gladovne stavke je umrl. To so nečloveška ravnanja, ki niso primerna za človekovo, za človekovo eh, dostojnost. Da sploh ne omenjamo okoljskih aktivistov. Priča smo napadnim bataljonom, bataljoni, ki napadajo mlade otroke in ženske, ki se ne morajo braniti. Včasih imajo v rokah samo cvetje in te gorile menijo, da je to demokracija in da zagotavljajo varnost, ampak ljudje so tisti, ki imajo prav. Hitler ni umrl. Pojavil se je samo v drugačni obliki. Hvala lepa. Gospa Papadokolo. Hvala lepa vlada, e hunka ta diksi den afsimeni. Demokratične volitve v Grčiji, na, v Franciji in na Finskem so uh, priča tega, kako so ljudje protestirali proti vrčevanju in proti zastarelim receptom, receptom, ki so jim bili predpisani v imenu proračunske discipline. Sedaj piha veter sprememb v Franciji in ta daje ljudem upanje, da se lahko te neoliberalne politike ustavijo in da bo politika nudila odgovore na vprašanja. Ljudje želijo solidarnost in pa rast. Upam, da bo 17. junija Grčija izvolila vlado, ki bo pomenila, da bo, da bo Grčija ostala v evro. Kajti sicer bi to imelo negativne posledice na države na jugu, na evroobmoče in pa na celoten evropski finančni sistem. Gospa Merkel in pa drugi vodje so pa dali komentarje, Eh, proti grškemu prebivalstvu in takšni komentarji so posem ne na mesto. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ferreira. Hvala lepa. V zadnjih nekaj tednih je Portugalska naredila korake nazaj, kar se tiče politike in gospodarstva interveniral je IMF in pa vlado poskušajo ustaviti pri izvajanju napada na lasno prebivalstvo. To je nov napad na že tako šibko demokracijo. Tukaj gre za napad na a, vse pravice delavcev. A, ki so jih pridobili na milijone evrov, se bo omaknilo, se bo vzelo portugalcem in ukinjenih bo še več delovnih mest. In to v času, ko je brezposelnost že tako in tako zgodovinsko visoka. Zdaj je čas. In naj še enkrat ponovim, da Eh, je temu dovolj in to eh, trdijo tudi številni, ki demonstrirajo. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu seznama govornikov in lahko preidemo k naslednji točki dnevnega reda. Torej, enominutni govori so.